situaciji na Maldivih. Gospod Mimica, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, članice in člani, oziroma poslanci in poslanki. Vlada Maldivov je sprejela pomembne korake za preprečevanje uh, nasilja, izboljšanje socialne varnosti, izobraževanja in zdravja. Uh, Evropska unija pozdravlja te ukrepe, ampak to, te dosežki so lahko spodkopani, če ne bo vlada ne mudoma ukrepala in preprečila uničevanje demokracije in pa temeljnih načel, na katerih temelji demokracija. Maldivi so uh, krhka in mlada uh, demokracija. 2008 je, so bile prve volitve z večstrankarske volitve. Napredek od takrat je šibek. Leta 2008 je prišlo do spremembe v oblasti. Dogodki tistih dni še vedno preprečujejo razvoj trajnega napredka. Zaprtje predsednika Našida in njegova obsoditev je povzročila eh, napetosti. Bil je obtožen terorističnega delovanja zaradi tega, ker je zaprl sodnika v letu 2012 in ga obtožil um, korupcije. Mednarodni akteri so izrazili zaskrbljenost tako zaradi Eh, zaprtja, kot tudi zaradi samega postopka, kjer ni bilo nikakršnega pravnega zastopnika. 13. marca je bil obsojen na 13 let zapora in Evropska unija je tu podala izjavo in uh, izrazila zaskrbljenost oziroma uh, dvom v neodvisnost pravosodja. tu gre za demokratična načela, za vladavino prave in za uh, pravilnost postopka in neodvisnost sodstva. Vse to je ogroženo. Rad bi povdaril pomen tih načel. Gre za temeljna načela Evropske unije. Ostajamo zavezani k njihovemu pomenu in se zavedamo, Um, ljudi, želje ljudi po demokraciji na celem svetu in ljudje na Maldivih niso nič drugačni. Vlada mora sedaj ukrepati in pokazati svojo zavezanost k vrednotam, kot je svoboda govora. Zagotoviti mora, da bo opozicija lahko delovala brez nadlegovanja države. To je nujno za vzpostavitev demokracije na Maldivih. Prav tako morajo neodvisni organi, kot je eh, odbor za človekove pravice in pa odbor za volitve. To so odbori, ki imajo pomembno ulogo za ohranjanje demokracije. Morajo imeti možnost, da izvajajo svojo ulogo brez strahu pred sankcijami. Tudi svobodni mediji morajo odigrati pomembno ulogo pri, tudi pri spremljanju dela vlade. Vlada mora odstraniti pravne uh, Eh, omejitve eh, poročanja in mora zagotoviti, da se bodo vsakršne napadi na medije tudi preiskali in da bodo storilci tudi privedeni pred sodišče. Visoka predstavnica je pozdravila eh, predlog um, vlade, da pošljejo opazovalca za kakršno koli dogajanje v zvezi z bivšim predsednikom Našidom in pa pritožbo na sodbo. Dovolili so tudi, da se pregledajo prakse pravosodja in pa tudi sodišča in postopke proti gospoda Našidu. Upamo, da bo to omogočilo izpostaviti tista področja, kjer se lahko ukrepi spoštovanje vladavina prava. Hkrati z uh, tudi krepitvijo um, ustave iz leta 2008 in drugih zakonov. Tako bomo imeli dobro podlago za krepitev demokracije in vladavine prava na Maldivih. Te skrbi niso uh, kar tako, kajti že obstajajo skrbi, da se krivice dogajajo. Obstaja tudi grožna džihadistov. Pravi napredek bo odvisen predvsem od same vlade in njihovega hitrega ukrepanja za zagotavljanje tega, da bo politični sistem čim bolj zdrav. Hvala. No. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledijo govorci v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine e LS, gospod Štir. Hvala, predsednice. Hvala, gospa predsedujoča. Ko gre o Maldivih, je za večino evropejce verjetno po, po, po podobo Eh, rajskih otokov, vendar večina prebivalcev živi veliko slabše, veliko slabše kot v raje, ne, eh, torej demokratični standardi upadajo in nekdanji predsednik Našiti je bil obsojen na 13 let zapora in sam postopek, sam proces je bil predmet velike kritike ne glede na to, ali je on nedolžen ali kriv, moramo ustrajati pri pravici do poštenega sojenja. Evropska unija je uh, torej veliko vplivala na to, da so se izvedle demokratične volitve v, v državi. Uh, in s tem se je tudi zaključila 30-letna diktatura, ki je prej vladala na Maldivih. No, sam postopek demokratizacije pa se žal ni eh, nadaljeval s sedanjo vlado, temveč gre bolj v smeri autokracije in se tudi približuje islamskim skupinam, tako da mora Evropska unija znova pokazati odločnost, ko gre za podporo eh, Eh, demokratizaciji države. Zato pozivam visoko predstavnico in službo za zunanje zadeve, da uporabi vse ukrepe, ki ima na voljo za doseganje tega cilja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Havit v imenu SND. Kot eh, podpredsednik eh, parlamentarne delegacije za južno. Azijo. Z obžalovanjem ugotavljam, kaj se dogaja na tem čudovitem otočju. Ne moremo pa ostati tihi ob njihovi kršitvi človekovih pravic. Za predsednik, nekdanjega predsednika Našida se moramo prav tako boriti kot za vsakega zapornika, za katerega vemo, da Eh, ga mučijo, da mu ne zagotavljajo zdravstvene pomoči. Mora imeti možnost, da se eh, brani in moramo resno jemati eh, obtožbe terorizma proti njemu. Kar se tiče Amnesty Internationala, tudi oni izražajo svoje uh, Eh, zaskrbljenosti v zvezi tudi za dogajanje proti novinarjem in op, op, eh, opozicijskim skupinam. Ko Komisijo za človekove pravice obtožijo uh, izdaje, potem ne smemo ostati tihi. Ne mi, ne naša država kot članica Commonwealtha. Ironično je, da je minister za turizem tisti, ki ki je bil v središču pozornosti in obtožb zaradi korupcije. In pozivamo vse ustrezne akterje, da tukaj ustrezno okrepajo. Moramo upoštevati demokracijo in človekove pravice. Hvala lepa. Gospod Tenok v imenu EKR za minuto in pol. Maldivi so znani po turizmu in ne po militantnosti, žal pa se situacija spreminja. Gre za spon salafizma in merni protestanti so bili zaprti, kritični mediji so bili utišani pravosodni sistem je manipuliran in je zapiral opozicijske politike. Nedavna obsodba nekdanjega predsednika Mohameda Našeda, prvega demokratičnega predsednika, ki je toliko naredil v preteklosti, da je povečal ponos svoje države in tudi dal zgled, kar se tiče boja proti podnebnim spremembam. Poročalo je bilo, da je ta postopek proti vsakršnikoli standardim mednarodnega prava. In pozivamo, da se takoj uh, oprosti eh, predsednika Našida in da se ponovno vzpostavi uh, zaupanje v vladavino prava. Tudi zaskrbljeno je, da se uporablja ši, um, šariatsko pravo za uh, kaznevanje mladoletnikov ta resolucija poziva eh, k temu, da se turiste opozarja in upam, da, bo, kot, da bomo kot, eh, da bodo Maldivi kot država Commonwealtha hmalo lahko spravili na pravo pot. Hvala lepa. Naslednja je gospa Maritje Šake za Alde za dve minuti. Hvala lepa. Prejšnji mesec je bil nekdani predsednik Našit prvi demokratično izvoljen predsednik obsojen na 13 let zapora zaradi obtožb terorizma, ki jih ne, nihče ne smatra kot resne. Mislimo, da gre za politično motivirano sojenje. Uh, treba je zagotoviti, da bo tudi post, prizivni postopek eh, deležen eh, pravih standardov, da bo imel dostop do pravnikov, do odvetnika, do zdravnikov, kadar to potrebuje in da bo imel dostop tudi do svetovalcev, ki jih potrebuje. Maldivi so deležni kršitev človekovih pravic. Videli smo, kako je tudi izginil. Um, novinar Ahmed Nihuan, ki ga še vedno iščejo. In napredek glede demokracije je zaskrbljujoč vedno več džihadistov in pa rekrutiranje teroristov v disproporcionalno visokem številu nas skrbi. Medtem ko evropski turisti uživajo na eh, počitnicah na Maldivih, pozivamo k temu, da se jih opozori na morebitna tveganja in pa nestabilnost na tem otoku. Upamo, da bo stabilnost, vladavina prava in pa pošteni eh, postopki za nekdanjega predsednika takoj vzpostavljeno. Hvala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 Eh, izvajanje geopolitičnih in trgovinskih interesov. Ne smemo imeti dvojnih meril. Moramo najprej obsoditi eh, vojne, v katerih smo sami sodelovali, v Iraku, v Libiji, prav tako smo sodelovali pri destabilizaciji eh, Sirije. In eh, pogosto nijamo enotnih meril. Torej, tu napadamo eh, vlado, ki. Eh, eh, podpira sodelovanje s kitajsko vlado. Prejšnja vlada pa je podpirala uh, jugovzhodnoazijsko sodelovanje. In to me spominja na to, kar je uh, Evropa storila v, Hondur, v Hondurasu. In mislim, da ne smemo upravljati človekovih pravic kot neke vrste orožja. Hvala lepa v imenu skupine zelenih, eh, gospod Jean Lambert. Hvala. Predsedujem tudi skupini, ki vključuje tudi Maldive, država, ki smo jo pogosto obiskali tudi po tsunamiju in tudi, ko je bila nova ustava, ko so se razpravljalo o novi ustavi. Slišali smo, da gre za mlado demokracijo. In slišali smo tudi in pozdravili napredek. Videli smo pa marsikatero napetost, ko so v te institucije iskale svoje mesto. Priznali smo vlogo, ki jo je odigral nekdani predsednik Mohamed Našit pri spremembah, ampak Evropska unija je tudi izrazila zaskrbljenost, ko je kot predsednik ukazal zaprtje uh, sodnika kar je imelo svoje posledice. Nedavni eh, dogodki so zaskrbljujoči in obtožen je bil pod zakonom proti terorizmu. In tu bi mu morali zagotoviti ustavno pravico do obrambe, kar pa se ni zgodilo. Videli smo spremembe zakonodaje, tudi glede eh, javne funkcije po obsodbi. in težko verjamemo, da se je vse to zgodilo po nekem naključju. Evropski parlament želi, da se ohranijo ustavna jamstva za vse državljane in prebivalce uh, na Maldivih. To je pomembno za to otoško državo, ki podnebne grozijo podnebne spremembe. Najlepša hvala. Gospod Preda. Eh, mohamed nasheed fostul președinte. najlepša hvala eh, gospa predsedujoča mohamed rashid eh, bivši predsednik maldivov je bil pred mesecem in pol že osemnajstič aretiran v zadnjih petindvajsetih letih včasih je bila ta država simbol demokracije in po letih je Našid postal prvi izvoljeni predsednik Maldivov in je s tem tudi ostavil eh, 30-letno obdobje Mamuna Abdula Gajuna. Eh, na oblast je prišel eh, po svobodnih eh, volitvah in to je bil pomemben korak za demokratizacijo države. Žal pa to ni bilo dovolj, kot vidimo danes. Politična situacija na Maldivih je več kot zaskrbljujoča kajti državne institucije so zelo politizirane in eh, to vključuje tudi pravosodni sistem. Naširja so eh, obsodili terorizma in na 13 let eh, zaporne kazni in to je jasen znak, da politične sile izkoriščajo pravosodni sistem za svoje namene. Pravosodni sistem je v rokah družine predsednika, bivšega predsednika Gajuna, kajti eh, njegov hčerka eh, glavnega tožilca je eh, eh, svakinja bivšega predsednika. In leta 2008, kot smo rekli, je bil izvoljen predsednik na šip in sedaj je čas, da pridemo nazaj k koreninam demokracije. Hvala lepa, gospa Moska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V mnogih delih sveta vidimo, da se eh, izgubljajo temeljne vrednote in da ne moremo ostati eh, pasivni do tega. Na Maldivih eh, smo priča ogroženim načelom pravne države in zato moramo svojo pozornost eh, najprej osredotočiti na to, da bomo ponovno zgradili eh, vzdušje miru in da zaščitimo Eh, svobodo eh, zbiranja, demonstracij in ravno tako je treba doseči depolitizacijo sodišč. Evropska delegacija za Šrilanko in Maldive mora spremljati to eh, situacijo, visoka predstavnika pa potrebuje vse informacije, ki jih potrebuje za delovanje na tem področju v bilateralnih in v multilateralnih pogajanjih. In Več je treba narediti za temeljne pravice. Hvala lepa. Gospod Funzoli. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoče. Jasno je, da Maldivi niso več samo paradiž za turiste. Maldivi so postali kraj, kjer fundamentalisti predstavljajo vedno večjo nevarnost. Tam eh, smo tudi priča politiziranemu sodnemu sistemu eh, in, in pa. Eh, terorističnim groznam. Aretacija predsednika Našita eh, je znak eh, te propadajoče demokracije. Eh, proces ni spoštoval osnovnih načel poštenega sojanja in je potekal tudi v nasprotju z ostavo Maldivo. Vedno smo se trudili za eh, krepljenje eh, demokracije za uvajanje dobrega upravljanja za krepljenje institucij. na ta način eh, smo želeli pomagati maldivcem da ponovno vzpostavijo tradicijo in mislim da moramo formalno zahtevati prekinitev nasilja proti mirnim protestnikom in moramo eh, zahtevati da se pravice gospoda našira v celoti spoštujejo tako kot vse mednarodne obveznosti in standardi. Hvala lepa. Sedaj smo uh, na koncu seznama posameznih govornikov, sedaj imamo postopek ujemi pozornost predsedojočega. Vsem, ki ste zaprosili besedo, jo lahko dam. Gospod Kukan. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Lani sem vodil misijo Evropske unije za opazovanje parlamentarnih volitev na maldivih. E, volitve so potekale mirno in cel postopek je potekal zelo profesionalno. na politični strani pa je vrhovno sodišče izločilo dva člana volilne komisije manj kot dva tedna pred dnevom volitev in to je bila jasna in nedvoumna kršitev načela ločevanja oblasti. Eno leto pozneje pa smo priča obsodbam eh, bivšega predsednika Našida in to je vzrok za zaskrbljenost. Vsaka demokratična država mora spoštovati pravne postopke, kakor tudi eh, načela pravne države in pa načelo eh, poštenega sojanja. To se pri Našido ni zgodilo. Podpiram E, pobudo, da se pošle opazovalce na sojanje gospoda Našijeda, če se bo odločil za pritožbo. Gospod Marijas. Mohamed Našid, ki je bil prvi demokratično izvoljen predsednik Maldivov, je bil aretiran in obsojen na 13-letno zaporno kažo. To je res višek eh, pomankanja demokracije na Maldivih. V tej državi so v svojem delovanju omejene civilna družba in tudi novinarji. Situacija je zelo huda in nedavni dogodki so pokazali, da se daj res potrebujejo Maldivi demokratične reforme. Treba je ponovno vzpostaviti pravno državo in pa demokracijo ter uh, dovoliti svobodo izražanja in združevanja. Uh, prebivalci in državljani Maldivov more, morajo uh, začeti se boriti proti džihadistom in tujim borcem. Treba je narediti vse, da bo prišlo do ponovne svobode tiska. Gospod Jakovčič, hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča. Evropa je že veliko naredila za Maldive na več načinov, na različne načine, tako gospodarstvo kot kulturno, pa tudi politično. Ko govorimo o tem, kar vemo, namreč, da je nova ustava iz leta 2008 odprla novo stran v zgodovini te otoške države, potem vemo, kaj je Evropa naredila za to država. Politično gledano se je eh, država demokratizirala, vendar pa je to bilo kratkega roka nismo eh, tu zato, da bi govorili o tem, da je trenutno vodstvo bolj eh, privrženo Kitajsko ali komu, ampak želim podariti predvsem, da ima bivši predsednik pravico do poštenega sojanja, do zdravnika, do odvetnika. Taki osebi, ki je Maldive eh, vodila, moramo eh, eh gotoviti, da bodo njegove eh, človekove pravice v celoti zaščitene. Hvala lepa. Gospod Kaskado. Una realtà inquietante nelle Maldive che le foto... Na Maldivih se eh, dogajajo nesrečne stvari, o katerih eh, ni nobenega govora v turističnih prospektih. Nekdanji predsednik eh, Mohamed Nešit je obsojen na 13 let zapora. Mednarodni opazovalci so opasovali sojenje in gotovili, da gre za političen proces. Amnesty International pravi, da je bila to prava farsa. In kljub samo moramo ugotoviti, da uh, je bilo uh, ogromno novinarjev aretiranih in zastrašovanih. In kljub temu gremo po neki poti, ki je popolnoma nespremljiva. V Evropski uniji smo proti eh, barbarizmu, ki pomeni, da se včasih tudi celo 13-letniki obsojajo pred sodiščem. Tudi na klimatske spremembe pozabljamo. Po mojem se moramo maksimalno angažirati, da uh, razložimo novim oblastem, da država, eh, pravna država ni neka samo opcija in da je treba uvesti demokracijo. Polčak, képviselő úrnak adok szót. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost. Najlepša, eh, hvala, gospa predsedojoča osebno bi želel podpreti vse prejšnje govorce, eh, ki so govorili o situaciji na Maldivih. Sodni eh, postopki eh, proti bivšemu predsedniku niso bili v skladu z obstoječimi kriteriji in načeli poštenega sojanja. Vprašanje radikalizacije na Maldivih je prav gotovo eno od tistih vprašanj, ki nas mora skrbeti in s katerim bi se morali ukvarjati. E, to moramo povedati vsem turistom, ki želijo ta otok obiskati. Moramo jim povedati, da to, kar kažejo katalogi, ni resničnost in da je svet, v katerem živijo Maldivci, drugačen. Gospod Mogherino, Evropske eh, komisijo in vse druge moramo podpreti v njihovih naporih za to, da ta država ne bo šla po poti ICIS-a. Hvala lepa. Sedaj smo prišli do konca postopka, pritegne pozornost predsedojočega in sedaj bom dala eh, besedo predstavniku komisije. Izvolite. Spoštovana gospa eh, predsedojoča, poslanke in poslanci, najlepša hvala za to razpravo, razpravo, s katero ste jasno izrazili podporo demokratičnemu procesu in spoštovanju vladavine prava na Maldivih. Naj zaključim to razpravo z naslednjimi besedami. Še naprej bomo na, spremljali situacijo na Maldivih. Evropska služba za zunanje delovanja in Evropska delegacija na Šrilanki, ki je akreditirala za Maldive, bosta v stalnih stikih z maldivskimi oblastmi in z drugimi političnimi dejavniki, kakor tudi s civilno družbo. Od vlade Maldivo pričakujemo, da bo sprejela politične in pravne ponudbe Evropske unije. Evropska eh, unija ima eh, svoje pravne strokovnjake in ti strokovnjaki bodo lahko pomagali pri začetku dialoga o eh, stanju pravosodnega sistema. evropska unija bo eh, spremljala tudi vprašanje islamske radikalizacije ki je trenutno v samem srcu evropskih preokupacij. Evropska unija bo še naprej pomagala Maldivcem in Maldivom zgraditi odprto in odporno demokracijo, ki bo spoštovala temeljne eh, človekove pravice. Hvala lepa za vaše komentarje in za vašo angažiranost na tem področju. Hvala lepa za zaključni govor, gospod podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Sedem osnutkov rezolucij eh, smo dobili, o teh bomo glasovali pozneje, sedaj je razprave konec in o tem vprašanju bomo glasovali jutri.